na vseh ravneh. Ta povsem je jasno, da tukaj potrebujemo uh, celosten ali integriran pristop. Uh, to je nekaj, kar je seveda nujno v katerikoli razpravi uh, v političnem uh, življenju. Torej, na začetku naj izpostavim to, da zahtevamo, da se opredeli Evropsko eh, leto kulturne dediščine in da se mu dodeli potrebna sredstva. Bolje treba informirati eh, ljudi o kulturni dediščini in zato predlagamo, da se vzpostavi enoten evropski portal. Eh, ni dovolj informacij na to temo na internetu. Namreč eh, ogromno eh, potreb je po financiranju in zato moramo eh, uporabnikom omogočiti, da črpajo iz vseh skladov, ki se ukvarjajo s kulturno dediščine. Že leta oziroma že mesece pa zahtevamo, da se dvigne zgornja meja 5 milijonov er, eh, evrov za eh, majhne kulturno infrastrukturne projekte. Zahtevamo tudi, defini, da se opredeli ustrezen način nadzora eh, kulturne dediščine. Če posta, vzpostavimo nek enoten portal v ta namen, to ne bo dovolj. Eh, ne gre le za birokratski pregled eh, računov in sredstev, ampak tudi eh, kakovost, kaj se naredi z, stra, z sredstvi, naprimer, ali je restaura, restauriranje kulturne dediščine tako, da pomagamo eh, k njenemu ohranjanju. Naj omenim antično mesto Palmiro, eh, to je eh, čudež svetovne kulturne dediščine, kjer obstajajo tudi viri termalne vode. In kljub temu pa so ta, to mesto Palmiro pravzaprav izbrisali z zemlje zaradi tega, ker gre za kulturno dediščino svetovnega pomena. In eh, tudi na predlog eh, gospe Koste eh, se navezujem in prosim, da sprememo rezolucijo, ki bodo to vrstna dejanja definirali kot zločin proti človeštvu. To je zločin pred kratkim uh, smo opravili oceno tveganj uh, v državah, ki so v sosiščini Evropske unije, ko gre za kulturno dediščino. Upoštevali smo geopolitične, politične, ekonomske, eh, vojaške in druge elemente. In eh, pri vsem tem nismo upoštevali kulturnih elementov. Uh, tako imenovana begunska kriza, kriza priseljencev, je eh, seveda ogromna in za nas neprečakovana, ampak obstaja zaradi tega, ker se v njej eh, skriva eh, še neka druga možna kriza, in sicer kulturna kriza. Upam, da se bo na to Evropska komisija hitro in ustrezno odzvala. Hvala poročevalcu. In sedaj z gospodu Kristoforu za eno minuto dajem besedo. Jamena je Evropi in neorizmos. Hvala lepa. Zame je Evropa pravzaprav sama definicija. Eh, kulture in kulturne dediščine. In Evropa je še naprej garant eh, za vso evropsko kulturno dediščino. Prihajam iz Cipra in v Cipru v zadnjih 41 letih izredno vredne eh, kulturne kulturni, eh, predmete kulturne dediščine so eh, eh, ropali, pokradli so, in so sedaj v rokah tihotapcev, ki so ravno tako v Evropi. Torej, Evropa je polna kulturne dediščine, na tisoč crkva kulturnih spomenikov, na tisoče let. Eh, verske zgodovine, eh, antični predmeti, vse to je bilo ropano ali uničeno eh, na osnovi zaradi preprodaje. Ko kulturno eh, uničite državo, je to resen zločin in to, zato potrebujemo pravni okvir za takošno vračanje turnih dobrin, ki so izven države izvora. E, na osnovi tega e, je treba vrniti vse te predmete, pa ne gre za e, Cipr ali Palmiro oziroma Sirijo. Najlepše hvala, gospa Kosta. Hvala, gospa predsedujoča. Ne se zahvaljujem kolegi za odlično eh, pripravljeno poročilo o, na temo, ki je bistvenega pomena in eh, komisarju pripravlja, smo podali poročilo, ki zahteva od eh, komisije, da nadaljuje z delom na področju kulturne dediščine, kajti to je eh, nekaj, ena od ključnih poti eh, za tudi investicije, pa tudi za sim, simboličnega pomena. Tragični dogodki so nas uh, spomnili pred kratkim, um, kako se ogroža um, kulturna raznolikost. In dejansko uh, uničenje Palmire je zločin proti človeštvu. Zato res potrebujemo eh, celot, celosten pristop, ki bo vključeval vse politike, ter vključiti moramo eh, tako javna kot zasebna sredstva na tem področju. Hvala. Morales. Hvala, gospod Morales. Gospod predsednik, me informiti sizitisi, ja, ti nologiromeni prosim. Najlepše hvala. Res potrebujemo uh, celosten pristop k evropski kulturni dediščini. Naj opozorim parlament, da od druge svetovne vojne in med njo se je eh, kulturna dediščina moje države ropala. Ogromno uh, zakladov je bilo uh, ukradenih in Ministrstvo za kulturo Grčije je 1946. naredilo seznam vseh izginulih predmetov. Eh, podobno so, je postopala eh, tudi eh, Ministrstvo za kulturo Britanije, Velike Britanije. Torej, obstajajo eh, rezolucije UNESCO iz 1970 let eh, za eh, vračanje ukradenih kulturnih dobrin. O tem smo tukaj že pred enim letom razpravljali z komisijo. Izpostavil sem to pravzaprav na vašem izpraševanju za funkcijo komisarja, ali se bodo vrnile ukradene kulturne dobrine strani nacistov v grčiji. Še enkrat najlepša hvala, gospod Jakovčič. Hvala lepa. Amerika je veliki šoping center, Azija je eh, tovarna, Afrika je eh, turistična eh, destinacija in Evropa je muzej. To je situacija čez sto let, vsaj tako jo opisujejo futuristi. To samo pomeni, da materialna in nematerialna kulturna dediščina je neprecenljivo vredna. Naj izpostavim le eno zadevo. Poglejmo si, kaj kultura pomeni za evropski turizem. In mislim, da smo s tem že vse povedali, kako je to vse skupaj povezano z gospodarstvom, z našo identiteto in zato podpiram eh, projekt Evropskih prestolnic. Ravno tako pa komisijo prosim, da premisli tudi o tem, o, da obstajajo. O, eh, kulturn, da imajo eh, regije vlogo kulturne destinacije, tako kot obstajajo kulturne predstojnice. Maraga. Hvala lepa, gospod Maga. Ja. Gospa predsedujoča, govoriti o kulturni dediščini je pomembno glede na to, kakšna uničanja so se dogajale v Palmiriji. Evropa bi se morala zavedati, kaj je pravzaprav postavljeno na kocko. V tem poročilu se te stvari zelo natančno predeljujejo, omenja se tudi European Cultural Heritage, se pravi, potrebujemo ustrezna znanja, potrebujemo ustrezna sredstva, zato da bi integrirali kulturno dediščino. Ampak bodimo zelo jasni. In poročilo piše, da če želimo imeti Evropo v prihodnje, potem moramo začeti spoštovati svojo zgodovino. Mislim, da bi morali evropsko zgodovino poznati, oceniti, vrednotiti in jo priznati. V Evropi smo vedno cenili gospodarsko, socialno, versko in druge oblike kulturnih dediščin. Poročilo zahteva tudi to, da se oblikuje enoten evropski portal, na katerem se bodo usklajevale vse zahteve glede izginulih kulturnih dobrin. Mislim, da je to ključnega pomena za skupno evropsko strategijo na tem področju. Hvala lepa in sedaj dajem besedo komisarju, da se odzove. Hvala, gospa predsedujoča poslanke in poslanci. Eh, komisija eh, podpira poročilo poročevalca diakonov in poročevalcev v senci. Eh, poročilo pokriva celotni spektr kulturne dediščine, ugotavlja, katere politike že obstajajo in predlaga naslednje korake. In Komisija se strinja, da je treba eh, promovirati eh, kulturno dediščino na različne načine. Kulturna dediščina bistveno pripomore k gospodarskemu in socialnemu razvoju in izboljšuje življenje vseh evropejcev ter povečuje občutek evropske identitete. Um, Nažalost smo sedaj priča eh, vandalizmu in uničevanju, kot sedaj poteka eh, v Iraku in Siriji. Obstajajo pa tudi eh, manj nasilne nevarnosti za kulturno dediščino. Ehm, vedno pozabimo, da je ogromno skrbi potrebno, da ohranimo krhko kulturno dediščino. Zato potrebujemo nove politike, mehanizme in načine njihovega udejanjanja. Komisija je že ukrepala na mnogih področjih, ki jih omenja poročilo. Komisija je začela delati eh, z državami članicami na področju eh, participatornega upravljanja in eh, na, to, na tem področju že izvajamo prenos znanja, izvajamo um, učenje med enakimi, med regijami in prenašajo se dobre kulturne prakse, tudi vezano na kulturno dediščino. Še naprej bomo uh, sodelovali. Um, na eh, tem področju v okviru obstoječih evropskih sistemov financiranja. Naj vam še povem, eh, nažalost moram odgovoriti enako kot med zaslišanjem, eh, namreč Komisija nima nobenih pooblastil, da se umešava v bilateralne razprave med državami članicami. Najlepše hvala. Zaključena je ta razprava.